Tisztelt Ház, kedves képviselőtársaim! Poštovani kolegi, poslanke in poslanci, sedaj imamo njeno redo obrazložitev glasov. Poročilo Alvaro, tukaj ima besedo gospa Andrekine, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem za ta sporazum med Evropsko unijo in ZDA, zato da si medsebojno predajamo finančne podatke znotraj boja proti terorizmu. Zavedamo se grožnje, ki jo predstavlja terorizem za našo varnost kot tudi za naše partnere na drugi strani Atlantika. Mislim, da mi ni treba posebej spominjati na vse teroristične napade, ki so se zgodili na evropskem ozemlju v zadnjem desetletju. Jasno je tudi, da naši ameriški partneri predstavljajo zelo pomembnega strateškega zaveznika, ne samo na področju globalne varnosti, ampak tudi na področju gospodarstva in tudi na drugih področjih. Mi smo predani takšnemu partnerstvu in zato si prizadeva tudi podpredsednik Bajnen, ki je to izrazil pred nekaj meseci v Evropskem parlamentu. Zato moramo biti ponosni na to, da smo končno potrdili ta sporazum, ki je tako pomemben za boj proti terorističnim napadom. Še posebej zato, ker smo dobili veliko izboljšav in obrazložitev, ki ki so bile upoštevane strani Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod Andrikini. Gospod Gerard Betten je naslednji eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko razlogov je, da glasujemo proti tej resoluciji, vendar pa jih ne morem pokriti vseh v 60 sekundah. Seveda smo proti terorizmu, vendar pa tega ne smemo izrabiti za izgovor, za to, da vlade vohunijo svoje državljane. Naša skrb mora biti državljani, vendar pa takšen sporazum mora biti sprejet med suverenimi državami članicami, ki odgovarjajo svojim lastnim državljanom preko demokratičnih postopkov. Gre za enostranski sporazum in nobenega razloga nimamo za to, da bo ZDA spoštoval to, ta sporazum britanski zakon o varstvu podatkov prepoveduje predajanje podatkov tretjim državam. Britanska vlada ima možnost izstopa iz tega sporozuma in upam, da bodo sedaj imeli več poguma in se zoprstavili temu sporozumu, tako kot sem to storil sam. Hvala lepa, gospod Betten. Gospod Kačmarek je naslednji gospod predsedujoči gospe in gospodje sam sem glasoval za sporazum gospoda alvara potrebujemo dobre jasne inštrumente za boj proti terorizmu zelo pomemben inštrument je nadzor nad finančnimi transakcijami za financiranje terorizma finančna sredstva so Eh, gorivo in eksploziv za terorizem. Ko bo ta vir usahnil, bo usahnil tudi terorizem. Brez nadzora nad finančnimi transakcijami ne bomo ovirali terorističnih dejanj. Zato sem zelo zadovoljen, da smo to danes dosegli. Hvala lepa. Gospod Hanno Takula je naslednji. Eno minuto. Kiitoksia arvoisa puhemies. Äänestin myös Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam sem glasoval za poročilo gospoda Alvara. Zelo pomembno je, da se skupaj borimo proti terorizmu. Še posebej pomembno pa je, da lahko s tistimi, ki si delimo skupne vrednote, tudi skupaj delujemo in ukrepamo. Tako smo izboljšali ta sporazum in vključili tudi naše vrednote in zahteve. Treba je zagotoviti varstvo podatkov, to je zelo pomembno. Imamo določene meje in teh ne smemo prestopiti niti v boju proti terorizmu. Upam, da bomo lahko se uspešno boriti proti terorizmu in živeli v mirnejši družbi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vedno obstaja zelo občutljivo ravnovesje med civilnimi eh, spovoščinami in boju proti turizmu. Veliko krat pred devetimi leti, ko smo videli veliko različnih napadov, smo napačno uravnovesili to ravnovežje. Zaradi tega, ker so politiki napak ravnali, zaradi tega, ker so mislili, da mora to biti v, spor, v sorazmerju z javnim nemirom, kot da bi merili, kakšen je resničen problem. Tukaj smo to storili, kot tudi nacionalni parlament in obeh straneh Atlantika. V tem trenutku pa mislim, da smo pravilno spostavili ravnovesje. Vzeli smo si dovolj časa, sprejeli smo določene varovalke in s tem mislim, da omogočimo varnostnim službam po svetu, da sodelujejo v boju proti terorizmu in ne za previsoko ceno na področju civilnih soboščin. In na takšne stvari se moramo soočiti in osredotočiti v Evropski uniji, torej čezmejno sodelovanje, če ne, ne bi bili prišlo do takšnih težav. Hvala lepa. Naslednje poročilo je poročilo Brok. Gospod Hinz. Najlepša hvala. glasoval sem proti temu poročilu o Evropski službi za zunanje delovanje. To službo moramo gledati v okviru skupne zunanje varnostne politike. In spremembe, ki so bile uvedene v skladu z Lizbonsko pogodbo na tem področju, s tem smo dobili dovolj uh, Eh, dosti novih sredstev za okrepitev vojaškega delovanja v Evropski uniji na podlagi te pogodbe bo sedaj mogoče za evropske države, ki so vojaške vele sile, da spremejo takšne ukrepe in delujejo v operacijah. Evropski parlament in Evropska unija bo lahko opravljala vojaške dejavnosti zunaj Evropske unije, če bo to gospodarsko opravičeno, tako kot so to delale ZDA. Evropska služba za zunanje delovanje bo postal inštrument za spodbujanje vojaških in gospodarskih interesov inter Evropske unije in za kapitalizem. To ne bo pripomoglo k večjemu miru na svetu. Hvala lepa, gospod Tunekelam. Eno minuto. Najlepša hvala. Sam sem podprl poročilo gospoda Broka. Skupno stališče Evropskega parlamenta je izrabil nove priložnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba. Še posebej sem podprl politični in finančni nadzor Evropskega parlamenta na delovanje Evropske službe za zonalne delovanje. Še posebej sem zadovoljen glede konsenza visokega predstavnika, da bi ustvarili posebno strukturo za nadzor nad človekovimi pravicami. Še posebej pa nas skrbi praktično izvajanje za geografsko ravnovesje znotraj te službe, da bi tam sodelovali predstavniki vseh 27 držav članic postopek, se je šele začel. Pomembno je, da bo revizija leta 2013 pokrila tudi to vprašanje, torej enake udeležbe. Najlepša hvala. Gospa Andrej Kijeli. Eno minuto. Ne želite besede? Gospod Antocinovci, eno minuto. Se pravi, čujem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam sem glasoval za to poročilo, ker sem prepričan, da je ta nova služba mejnik za razvoj skupne zunanje in varnostne politike. Še posebej Sem zadovoljen zaradi tega, ker bomo sedaj dobili večjo strateško doslednost pri delovanju Evropske unije s tem, da se bomo posvetovali z relevantnimi diplomatskimi službami v državah članicah. S tem ne bomo več podvali našega truda in bomo zagotovili dolgotrajno doslednost pri spodbujanju temeljnih vrednot in strateških interesov Evropske unije zunaj naših meja. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Dodds. Eno minuto. Gospod predsedujoči, sama sem glasovala proti temu poročilu. Veliko vas je navdušenih nad ustanovitvijo to, te službe, čež da je ta mejnik, vendar pa so naši voljivci vedno bolj jezni zaradi spodkopavanja nacionalne suverenosti. Evropska zunanja politika ne bi smela delovati samo svoje, brez podpore naših voljivcev. Ta služba bo vplivala na evropsko vlogo, vendar pa bodo davkoplačevalci vedeli, zakaj gre, ko bo vlada zahtevala 4-stopno znižanje stroškov za to delovanje. Vendar pa bomo vseeno 900 milijonov evrov namenili za delovanje te službe. Tisti, ki so proti ustvarjanju te službe, um, so še vedno proti, čeprav so bili proti pred dvemi leti. Sedaj ima besedo gospa Korhola. Kiitos arvoisa puhemies. Hvala lepa. Poročilo sem podprla, ker smo v predlogu za sprememb zahtevali nadzor nacionalnih parlamentov. Evropska unija mora delovati kot globalni akter, to je potrebno. kajti pri financiranju OZN smo bili zelo šipki in upam, da bomo sedaj delovali bolje. Upam, da bomo primerno delovali glede na mednarodne strukture. Paldies, prezident. Eiropas ārējās darbības dienas sniedzies. Gospod predsedujoči. Evropska služba za zunanje delovanje bo okrepilo evropsko strateško delovanje, s tem bo postalo bolj učinkovito. Lahko dokažemo, da lahko učinkovito sodelujemo in da lahko drmo kot globalni akter. Ta služba bo zastopala skupno zunanjo varnostno politiko, vendar pa je treba vzpostaviti dobro prakso za to, da bo služba delovala učinkovito. Zagotoviti moramo geografsko ravnovesje, to mora biti temeljno načelo. Pri ustanavljanju Evropske službe za zunanje delovanje mora biti profesionalno izpeljano in tudi ravnovešeno in to od prvega dneva naprej. Torej, sestava mora biti sorazmerna in uravnovešena. Bi se tudi zahvalila gospodu Broku. Najlepša hvala. Gospod Sikerski. Šanovni panjski. Dame in gospodje, danes smo sprejeli odločitev, ki bo pospešila ustanovitev Evropske službe za znanje delovanja. Rad bi opozoril na pomemben problem, ki ga moramo upoštevati. Najprej, eh, znanja politika zahteva koordinacijo številnih področji in težko je to ločiti od področja, kot so naprimer razvojna politika, trgovinska politika ali pa delovanje globalnih finančnih institucij. E, enako velja tudi za gospodarske e, zadeve v globaliziranem svetu. Kot drugo, Evropska eh, diplomatska služba mora biti skupnostna služba in pomembne eh, regulativne, kontrolne in proračunske funkcije ostajajo na Evropskem parlamentu. Kot tretje, veliko pomislekov zbuja eh, podrejanje eh, te Evropske službe, saj to lahko eh, pomeni, da bo to postala še ena evropska institucija. Prav tako ni jasno eh, dorečenih pristojnosti, kar zadeva diplomacije eh, držav članic in razmejitve med temi. Prav tako se treba spomniti, da je dobra diplomacija nekaj, kar se ustanavlja dolga, dolga leta in zato uh, moramo prav tako utemeljiti ta sistem na uh, neodvisnosti Evropske unije. Prav tako je pomenilo, da ta služba deluje na področju uh, Eh, civilno-vojaškega sodelovanja. Ko doma teč perc, reuj. Najlepša hvala, Hanno, tako laj naslednji za eno minuto. koska, koska tiedän, että tämä on seurausta lisä... Najlepša hvala. Vem, da je vse to rezultat Lizbonske pogodbe, vendar pa vseeno dvomim v celotno zadevo. skrbi me ta nova uprava, ki jo treba sestaviti. Že od začetka smo dejali, da mora biti to stroškovno neutralno, vendar pa vsi vemo, da bo to zelo drago stalo naše evropejce. Seveda potrebujemo sredstva za visoko predstavnico za njeno delovanje, vendar pa moramo s tem zagotoviti tudi rezultat. Ne smemo začeti z lažmi. Kar me še posebej skrbi, je, da bodo velike države članice močno zastopane v tej upravi. Nujno je, da geografsko um, uravnotežimo to upravo in Evropski parlament mora ravno tako biti zastopan v tej upravi, zato da bo vse bolj pravično. Hvala. Kérem, képviselő úr, nagyon elfogyott az idő, elnézését kérem. Martin. Hvala lepa se opravičujem, ampak časa nam zmanjkuje. Gospod Martin je naslednji, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam glasovanje o službi za zunanje delovanje, ampak sedaj, ko smo o tem glasovali, mislim, da je nujno, da se premaknemo stran od postopkov in struktur k temu, da se dejansko lotimo dela te službe. Podpiram Kathy Ashton. Vem, da ima dobro ekipo in tako moramo urednote EU pretopiti v ukrepe. Človekove pravice morajo biti na vrhu dnevnega reda. Obljubilo nam je, da bomo imeli posebnega uradnika za človekove pravice v vsakem pisarni službe za naravne delovanje, ampak ta službenec mora tudi poročati nazaj v Bruselj, zato da bomo imeli usklajeno politiko v zvezi s tem, kako Evropska unija ravna na področju človekovih pravic. S Kitajsko, na primer, imamo člov, dialog o človekovih pravicah, ki pa je popolnoma brez pomena. Če naj bo služba vredna svojega denarja, potem mora začeti zagotavljati rezultate, še posebej na področju človekovih pravic. Hvala. Kiremo következő hozzászólót. Hvala. Naslednji govornik je Daniel Hannan. Minuta. Uh, Gospod predsedujoči, nekaj čudnega je v razpravi o tem, da bi ustvarili službo za zunanje delovanje, kot da Evropska unija že nima celotnega aparata diplomatske službe. V katero koli tretjo državo lahko gremo in videli bomo veleposlaništvo EU, ki je večje in lepše od vseh veleposlaništv držav članic. Diplomati EU so že stisnili nacionalne veleposlanike ven Kathy Ashton ima 20krat večjo plačo od nekaterih delavcev v zunanji politiki iz Velike Britanije. Naprimer, Evropska unija kaj dela? Izolira Tajvan, sodeluje s Kitajci, sodeluje tudi s Kubo in z ajatolje v Iranu. Mislim, da lahko sami uspemo bolje. Smo četrto največje gospodarstvo in četrta največja vojaška sila, zato mislim, da lahko delamo sami. Eh, Hvala lepa. In še ne na zadnje, gospa Gresle. Glasovala sem proti poročilu Broke iz štirih razlogov. Arhitektura te službe izkazuje številne slabosti, katerih finese nas bodo še zelo, zelo skrbele. Drugo je, evropski ki, veleposlaniki bodo uh, v prihodnosti upravljali z sredstvi evropskega proračuna in tu se izkazuje število, veliko število tveganj, ki so še popolnoma nejasna. Prav tako pa eh, so pravice tega parlamenta določene v um, uredbi sveta. Mi smo so zakonodajalec, pa vendarle smo dovolili svetu, da nam oddame določena pooblastila in zato moram povedati, da me eh, današnji sklepi ne navdušujejo in se ne vidim v njih. In kot zadnje je tukaj vprašanje, kako mi sodelujemo med seboj tukaj v parlamentu. Odločili smo se o reformi parlamenta, eh, zdaj smo se eh, dogovorili tudi za predsedstvom in s predsednikom. Eh, zakaj se gremo reformo parlamenta in postopko v parlamentu, če se sami ne znamo tega držati in iz tega naslova ne morem glasovati za to poročilo? Hvala lepa. Postopek bomo nadaljevali s poročilom o Kosovu. Besedo ima gospod Preda za minuto. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat din... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem proti stališču svoje skupine v zvezi z resolucijo o Kosovo, kajti drugo možnosti sploh nisem imel. Moral sem glasovati proti. več vsebinskih vidikov je takšnih, s katerimi se strinjam. Ljudje v Kosovo dejansko morajo imeti demokracijo in pravno državo. To je družba, kjer bo vladala pravna država, kjer bodo spoštovane človekove pravice. Želim si torej stabilnosti in razvoja za Kosovo, vendar prihajam iz države, ki samostojnosti in neodvisnosti Kosova ni priznala. Z tega vidika me motijo te omembe Kosova kot samostojne države. To je zame nespremljivo. Obžalujem, da niste oziroma niso upoštevali stališča držav, ki ne priznavajo neodvisnosti in samostojnosti Kosova. Lord hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Demoniz Orkiza. Hvala lepa. Ne moremo eh, imeti naše glasovanje v socialistični skupini kot glasovanje za to, da priznamo Kosova. Naša španska delegacija je proti temu, da pozivamo države članice mednarodno priznavanje tega ozemlja, ki ni podprta z nobeno resolucijo varnostnega sveta, niti ne s porazumom med obima stranima. Zahtevamo, da se to reši. Eh, na podlagi resolucije Varnostnega sveta OZN. Seveda pa podpiramo evropsko perspektivo Zahodnega Balkana in da dosežemo takšno perspektivo z eh, organiziranimi konferencami, kot je organiziral špansko predsedstvo v Sarajevo. Hvala, naslednja je gospod Andrej Kijene. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za resolucijo. Pohvaliti želim dejstvo, da Evropski parlament sodeluje v dialogi s komisijo in svetom v zvezi s pomembnim vprašanjem prihodnosti Kosova. Kosovo lahko štejemo kot zadnji košček politične uganke na Zahodnem Balkanu. Zato je, treb, zato je treba ta košček ustrezno uložiti, da bomo dobili rešitev. 69 držav je že priznalo Kosovo, medtem od tega 22 držav članic EU. Videti moramo, da so možnosti za integracijo v EU najboljša spodbuda za države v Balkanu, da izvedejo potrebne reforme in služi kot tudi dejavnik regionalne stabilnosti. Kosovo ni izjema, zato moramo storiti naslednje. Če želimo zasidrati Kosovo v Evropi in zagotoviti mir v tej regiji, potem moramo pripraviti skupni pristop za celotno regijo, še posebej za Kosovo. Hvala. Eh, Hvala lepa. Bern Poselt je naslednji za minuto. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil gospe Lunaček za sodelovanje pri tem poročilu. Besedilo je dosti boljše, kot smo ga imeli v odboru. Delitev Kosova ni opcija, to je odločilnega pomena. Zahtevali smo tudi že v osnutku v odboru, da pet držav članic mora priznati to državo. To je logično zaradi tega, ker smo že leta 2005 in 2007 z tremi petinami večinske podpore zahtevali priznanje Kosova. To moramo razjasniti zato, da bomo jasno nakazali, da ne bo več novih pogajanj o statusu. V medijih piše, da bo sedaj prišlo do novih pogajanj o statusu. To bi bilo zelo nevarno, zato je nujno, da so stvari jasne, torej da ne bomo delili Kosova. In to povdarili v tem poročilu, kot tudi, da bi pritegnili Kosovo v proces skrininga za možni pristop. Next, uh... Hvala lepa. Naslednji in zadnji poslanec bo Daniel Hanan. Gospod predsedujoči, že od samega začetka rimskih in pariških pogodb je evropski projekt dajal prednost supranacionalnim ciljem, celo pred demokracijo in to ideologijo sedaj izvaž, izvažamo v Kosovo, počnemo prav to, zato da umetno držimo skupaj več etnično državo. Na začetku sem podpiral samostojnost Kosova. Več kot 90 ljudi je na referendumu zahtevalo samostojnost, to bi morali odobriti, ampak to načelo bi morali razširiti tudi na nacionalne manjšine v tem ozemlju. Z drugimi besedami, srpski populaciji ki živijo blizu Srbije, bi morali tudi de juri dovoliti to, kar počnejo že de facto, namreč da bi postali del Srbije. Obstaja konflikt med supranacionalizmom in demokracijo. Več etnično državo lahko držimo skupaj, naprimer Otomansko cesarstvo, Jugoslavijo in tako naprej, ampak kakor hitro ljudje dobijo glas, se odločijo za demokratično samoodločenje in to moramo spoštovati. Hvala. Hvala lepa. Naslednja izjava o Albaniji. Najprej dajem besedo gospe Andrikijene. Gospod predsedujoči, glasovala sem tudi za to resolucijo, kajti še enkrat mislim, da moramo ponoviti svojo podporo za željo po integraciji v EU v državah Balkana. Tako bomo pomagali pri stabilizaciji celotne regije. Albanija je dosegla velik napredek v smislu reforme vendar je tudi država, ki mora storiti več za to, da se približa normam EU in tudi merilom za pristop. Zelo si moramo prizadevati za to, da konsolidiramo demokracijo in pravno državo in da zagotovimo trajnostni razvoj države. Politična kriza po parlamentarnih volitvah leta 2009 je obžalovanje vredna. Albanskim partnerjem moramo jasno povedati, da je popolnoma delojoča in demokratična institucija nekaj zelo pomembnega, to je naprimer parlament. To bo pomagalo pri ustvarjanju celotnega sistema in jim pomagalo tudi pri integraciji v EU. Hvala. E. Hvala. Bern, poslete naslednje. Še enkrat. Za minuto. Bivši komunisti in socialisti želijo destabilizirati obstoječo vlado to zavračamo in nažalost sedaj skušajo doseči isto v Makedoniji. Gospod, eh, Makedoniji gospod Čerinkovski, član opozicije, je o tem govoril in je potem dejal nekaj, kar je v nasprotju z evropskim stilom z drugimi pravili. Glede tega, da je imel komisar prav pri notranji politiki. To ni prav in to moramo reči tudi eh, jasno in glasno, da se ne sme izrabiti Evropskega komisarja za notranjo politiko in za politično ideologijo makedonska vlada je legitimna, dobro opravlja svoje delo, država bo približala Evropski uniji in opozicija seveda ima pravico do tega, da nasprotuje, vendar pa nima pravico do tega, da zlorablja Evropsko unijo. Much, uh, Hvala lepa. Sedaj pa razmere v Kirgiziji. Besedo ima gospa Andrikijena. Thank you. I voted in favor of the hvala. Glasovala sem za to resolucijo, kajti tudi sama se želim pridružiti svojim kolegom pri obsojanju nasilja, ki se je pojavilo v Kirgiziji prejšnji mesec. Žalostno je, da so oboroženi Kirgizici napadali civiliste, požigali trgovine in svoje žrtve so zbirale samo na podlagi etničnega porekla. Izražam sožalje z družinami približno 300 mrtvih in tisočih ki so bili poškodovani ali hospitalizirani. Evropska unija mora še naprej pritiskati na kirgizijske oblasti, zato da izvedejo neodvisno preiskavo tega nasilja. Hvala. Hvala lepa. Gospa Vajdere. Kas agresijas rezultata Kirgizijas dienvidos simtiem cilvēkiem? Hvala lepa. Nemiri junija so povzročili, da je na sto, stotine ljudi umrlo, na tisoče je bilo ranjenih in veliko ljudi je moralo zapustiti svoje doma. Evropska unija mora biti bolj aktivna pri iskanju rešitev, ko pomagamo Kirgiziji, mora naš cilj biti ljudje, ne pa vlada. Srečali smo se z veleposlanikom Azelova junija in on je bil mnenja, da ni prišlo do etničnega čiščenja in da mediji tega niso pravilno predstavili. Uzbekistan je drugačnega mnenja. Menijo, da je v Kirgiziji bilo aretiranih veliko aktivistov za človekove pravice in ukrepati moramo. Pogovoriti se moramo s sosednjimi državami, tudi z Rusijo in Kitajsko, ki imajo veliko vpliv v tej regiji. Zahtevamo, to, da bi poslali v Kirgizijo mednarodnega opazovalca in novo neutralno preiskavo. Hvala. Naslednja tema je Aid oh, in Hugh. Prva je gospa Zaborska. Teda, potak... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po 30 letih aktivne politike v strani EU, še posebej v Afriki, poročilo danes navaja, da je število ljudi, ki trpi zaradi AIDS-a in HIV-a, vedno večje. Leta 2008 je bilo 2,7 milijona ljudi okuženih več. Evropska unija je milijone vložila v to, še vedno pa je število okuženih vedno večje. Ali ni to razlog, da bi razmislili, ali počnemo kaj narobe? Morda ni deljenje kondomov pravilna rešitev, ampak vzdržnost. Naprimer, ženska, ki že ima HIV, lahko ima zdravega otroka. Afriški prijatelji nam pogosto pravijo, ne samo, da smo revni in vaša politika sploh ni ustrezna na našem področju. Želim, da EU preuči učinkovitost financiranja za programe HIV-AIDS. E Hvala. Na tema konvencija Cluster Munitions. Hvala, sedaj pa tema o konvenciji o kasetnem streljivu. Gospod Preda ima besedo o konvenciji o kasetnem streljivu. Hvala lepa. Sam sem se vzdržal, kaj ti rok v drugem členu, ki velja za Romunijo, bi lahko bi bil preveč omejujoč v kontekstu ženevskih pogajanj, kar zadeva konvencijo o prepovedi določenega orožja. Evropska unija je zadosten večstranski okvir, ki lahko regulira kasetno streljivo, glede na to, da 110 držav sodeluje v teh pogajanjih. Hvala. Köszönjük szépen, képviselő úr, és most a... Hvala lepa. Sedaj pa prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013. Predvsej poslancev je prisotnih. Najprej gospod Kulinovski. Következik egy perces hozzászólással. Niga tukaj. Naslednji je Peter Jar. Ja, prezident, ki gemeinsam... Hvala lepa. Skupna kmetijska politika je zgodba o uspehu. Zato sem bil zelo vesel te velike podpore. Veliko smo dosegli, torej stabilno oskrbo živili za naše eh, državljane, podporo podeželju in pa seveda varstvo okolja, flore in faune. Imamo pa seveda še dodatnih nalog, trajnostni razvoj, obnovljivi vir energije in pa smo se odločili za to, da dosežemo, da kmetijstvo postane vir delovnih mest. Naloge so jasne in poročilo podpira model dveh stebrov skupne kmetijske politike. Seveda pa moramo sedaj poskrbeti za pravilno financiranje te politike. Hvala lepa. Alfredo Antoniozzi. Hvala, naslednji je Alfredo Antoniozzi. Grazie, signor Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam sem podprl poročilo Lion. Strinjam se s poročevalcem, da moramo imeti skupno kmetijsko politiko, ki bo nadaljevala reformni proces, ki smo ga začeli izvajati pred nekaj leti. Obenem pa moramo zagotoviti tudi ustrezne odgovore na izzive, s katerimi se bomo soočali v Evropi v prihodnih letih. Pet ključnih elementov, ki so opisani v poročilu, namreč živila, varnost, trajnost, kmetijstvo in bio, biotsko raznovrstnost ter zaščita okolja, pa seveda tudi zelena rast. To je izjemno izhodišče, če želimo zagotoviti, da imamo oziroma da bomo imeli tudi skupno kmetijsko politiko v prihodnosti, ki bo upoštevala vse spremembe, ne samo v Evropi, ampak tudi drugod po svetu. Hvala lepa. Naslednja je Krista Klas. Eh, s tem poročilom smo oblikovali skupno stališče o prihodnosti skupne kmetijske politike in zahtevali jasne ukrepe od komisije. Zelo se veselim široke podpore Evropskega parlamenta za to poročilo, torej da zahtevamo eh, varstvo okolja, zdrava živila, varna živila, trajnostni razvoj na področju kmetijstva. Evropska unija pa mora biti pripravljena, da podpira te pomembne sektore in področja. Mi moramo zagotoviti varna živila za naše državljane moramo tudi sprejeti odgovornost, da bomo pri najbolj oddaljenih regijah in pa regijah, ki niso tako primerne za kmetijsko potrebili za varno skrbo. Zato moramo zagotoviti tudi dostojno življenje za naše kmete. Živila bi lahko seveda tudi uvažali, vendar pa ne pod našimi pogoji. Moramo poskrbeti tudi za varstvo okolja in pa zagotoviti dostojne plače za naše kmetovalce. Sikirski, ki je pišal v rod. Hvala. Gospod Sikirski, naslednje. Činčim tega raportu. Gospod predsedojoči, glasoval sem za to poročilo. Rad bi dejal tudi, da sem za to, da bi sprejeli intervencijski mehanizem. To seveda ni v nasprotju s svobodnim trgom, spodbujati moramo razvoj podeželja, kmetijstva in pa ne smemo pozabiti na geografske značilnosti. Obstaja tudi beg iz podeželja v mesta, tudi to je treba preprečevati in pa seveda omogočiti možnosti za razvoj. Na podeželju so te možnosti sedaj slabše kot v mestih. Na podeželju se služi 60 odstotkov manj kot v mestih kmetije so zaradi tega že veliko krat protestirali. Skrajni čas je, da poskrbimo za trajnostni razvoj kmetijstva. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Vajder je naslednja. Gospod predsedujoči, sama sem glasovala za to poročilo. Gre za zelo pomembne kriterije za novo kmetijsko politiko. Zahtevamo tudi neposredno podporo iz evropskega proračuna. Latvija je že nekaj let članica Evropske unije, naši kmetje pa dobijo pomoči približno 90 evrov za hektar, Grki 550 evrov na hektar, Nemci pa 300. To se mi zdi skrivljanje konkurence, vrzel med velikimi in malimi državami, starimi in novimi, postaja večja. To ovira razvoj v novih državah članicah. Zato potrebujemo boljše ravnotežje in bolj pravično konkurenco. Hvala lepa. Naslednja je gospod, gospod Takola. Gospod predsedujoči, glasoval sem za poročilo Lajana. Imel pa sem nekaj nacionalnih zadržkov pri nekaterih točkah. Poročilo samo po sebi pa je zelo dobro poročilo. Pokriva veliko pomembnih področji znotraj reform. Sem pa predstavnik male države članice. In pri nas kmetijstvo pomeni nekaj posem drugega kot v Nemčiji. Pogoji za kmetijstvo veliko krat niso najboljši zato sem pri nekaterih točkah glasoval drugače. Želel bi, da v prihodnosti male države članice dobijo več pozornosti. Za nas gre za življensko zavarovanje kmetijstva in to si zasluži vsaka država. Hvala, David Martin je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem proti poročilu Lajen, kaj je po vsej Evropi države uvajajo vrčevalne ukrepe. Združenem kraljestvu se javni delavci soočajo z nižjimi placami in nižjimi pokojninami. Zapornike izpuščamo preprosto zato, ker nimamo denarja, da bi plačali njihovo bivanje konzervativci in liberalci, ki predstavljajo britansko vlado tukaj, so glasovali za to, da bomo ohranili porabo za kmetijstvo do leta 2013 in še kasneje na ravni leta 2013. To se mi zdi nespremljivo. Narobe je, da kmetijstvo tako zaščitimo kot noben drugi del življenja javni uslužbenci se soočajo z nižjimi plačami, zato mislim, da bi se morali vsi spopadati z istimi izzivi. Vlada v Združenem kraljestvu in vse vlade v Evropi pravijo, da smo vsi v tem skupaj. Če smo res vsi skupaj v tej težavi, potem bi morali tudi vsi biti izpostavljeni enakim ukrepom. Gospod Kamal. Hvala, gospod predsedajoči. Mislim, da lahko razumemo, da ko politični voditelji pogledajo, kako uničene so bile države po drugi svetovni vojni, potem so želeli spodbujati skupno kmetijsko politiko in varno skrbo s prehrano. Vendar, če si ogledamo to politiko čez 60 let, si moramo ogledati, kakšni so stroški za državljane EU. Državljani plačajo trikrat, prvič za davek za birokracijo, drugič za davek za subvencije in tretjič še više cene, ki jih plačajo v trgovinah. Namesto da govorimo o reformi skupne kmetijske politike, bi morali prav gotovo razmišljati o tem, da bi nehali izvajati to politiko. Tako bi lahko davkoplačevalci ohranili več svojega denarja in ta denar bolj koristno uporabili. Potrošniki pa bi tako imeli tudi nižje cene. Reforma ni dovolj čas, je, da politiko umaknemo. Hvala lepa. In še ne nazadnje, gospa Jaten Meki gospod predsedujoči sama sem glasovala za to poročilo gre za uravnoteženo poročilo zagotavlja tudi da lahko kmetijstvo učinkovito deluje v celi Evropi in da zagotovimo varna živila za naše državljane. Sem pa glasovala proti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 peter jahr képviselő urat kérem egyperces hozzászólását. Ja, äh, äh, Dve točki sta pomembni v tem poročilu, gre za socialno-ekološki vidik uvoženih proizvodov, to je, da zahtevamo enake standarde glede kvalitete kot pri evropskih proizvodih torej, da zagotovimo tudi trajnostno upravljanje z ribimi viri. Druga točka pa je gospodarski vidik samozadostnosti. V Evropski uniji 40 odstotkov uvažamo in tukaj se pojavlja dobra priložnost za akvakulturo. To moramo spodbujati, to moramo spremljati iz znanstvenega vidika in to zastaviti iz trajnostnega vidika. V, na tem področju imamo možnost za nova delovna mesta in pa seveda za spodbojne gospodarstva v Evropski uniji. Hvala lepa. Gospa Valdere, še enkrat, minuta. Ja. Gospod predsedujoči, to poročilo izpostavlja okoljevarstvene in gospodarske vidike ribištva in ribogojstva. To je treba spodbujati, spodbujati je treba tudi obalno ribištvo, to zagotavlja namreč ohranjanje življenskega stila in pa delovna mesta je realiteta, oziroma realnost pa je drugačna. V Latviji imajo ribiči tako majhne kvote in tako malo podpore Evropske unije, da morajo uničiti svoje ladjevje in da ne morejo več ribariti. To je tragično. Petsto petdeset eh, kilometrov obale imamo in tam se ne ribari več. velika podjetja pa delujejo na škodljiv način, zato bi prosila, da to preprečite. Hvala, gospod Kelly. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam sem glasoval za to poročilo. Gospoda Kadeka, čestitam, da smo imeli tako dobro razpravo v parlamentu danes. Želim pa povedati, nekaj zelo pomembnih reči. Namreč Evropska unija mora skrbeti za svoje državljane. To velja tudi za priobalne skupnosti. Tam so že na stotine let, preživljajo pa se z ribištvom. Zagotoviti moramo enake standarde tudi za proizvode, ki jih uvažamo v EU in kakor smo že slišali, več moramo storiti za to, da bomo spodbujali kmetijstvo, kajte tako bi lahko zmanjšali razliko med ponudbo in povpraševanjem. Hvala. Hvala lepa. Ne, na zadnje, gospod Sajet Kamal. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaliti se želim vam in osebi za potrpežljivost. Povedati moram, da prvič, ko sem slišal za skupno ribiško politiko, sem mislil, da je C komunistična ribiška politika. Nemamo neko sek načrtovano, plansko politiko, koliko lahko vsaka država ujame. In kakor komunizem je tudi ta politika katastrofalna. Vedno manj je rib na voljo, ribiški staleži padajo in zagotovo bi se morali sedaj nekaj naučiti. Kako lahko uspešno hranimo in ohranimo ribe? Poglejmo si, kako to počnejo v Novi Zelandiji in na Islandiji. Tam skrbijo za priobalne skupnosti, kajti redno imajo svoje pravice za lova, lahko jih prodajo naprej, lahko jih zapustijo prihodnim generacijam. Prav gotovo je to najboljši odgovor, kajti to je bil uspešen pristop. Ohranjajo je. Yeah ribe, ne pa naša politika, ki je velika katastrofa. Hvala lepa. Tudi nas skrbi narava. Zasedanje je konec do treh. Hvala. Official. Official.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 Za tem primerom Faraja Maguja se skriva velik problem izkoriščanja zaradi diamantov. Zimbabve je prostovoljna